To je že urejeno. Razprava je konec in sedaj bomo glasovali. Firstly, the vote on the Najprej glasujemo o resoluciji o Keniji in o tem, da ni bil aretiran oziroma prijet predsednik Omar al-Bashir iz Sudana. Imamo skupni predlog resolucije, predlog o sprememb ni. Kdo je za? Thank you. Those again proti, vzdržani. Sprejeto z jasno večino. Sedaj glasujemo o šestih predlogih resolucije o človekovih pravicah v Siriji, zlasti primer Hajtama al-Maleha. Glasujemo o skupnem predlogu resolucije v celoti. Glasujemo poemensko. Glasujemo. Everybody. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. I have a number of announcements I've received from the council. Več obvestil imam za vas. Gospa Gebhardt. Se opravičujem, nisem dovolj hitro utaknila kartice v režo, glasovala sem za. Hvala. Od sveta sem dobila stališče v prvi obravnavi. Gospa Ek, vaša naprava ne deluje dobro. Še kdo? Dobro. Skupaj z obrazložitvijo in stališčem komisije. To bomo.